darf sie bitten platz zu nehmen. Prosim, das, das Drage kolegice in kolegi. S tem ponovnoma odpiramo zasedanje, ki smo ga prekinili na zadnjem plenarnem zasedanju julija v Strasburu. Prosim vas, oziroma prisrčno vas pozdravljam na prvem plenarnem zasedanju po poletnih počitnicah. Začeti moram to plenarno zasedanje z žalostno napovedjo. Kolega in prijatelj Lothar Biski je 13. avgusta nepričakovano umrl. Njegova nenadna smrt.